opozoriti na to, da bo jutri v četrtek 1. marca na vrsti izvolitev novega podpredsednika Evropskega parlamenta, ki bo zamenjal gospoda Črnickega. Dobil sem dve kandidaturi, gospoda Zdislava Krasnodepskega, ki ga predlaga IKR in Indreka Taranda, ki ga predlaga. Eh, določeno število poslancev. Um, Anu takole je postal član Evropskega sodišča in zato je njegov sedež eh, prazen od 1. marca 2018. Gospod Takula dobi besedo. Yeah, you, Hvala, gospod predsednik. Torej, danes eh, sem eh, zadnjič član te častne inštitucije in jutri se začnejo moje obveznosti kot član računskega sodišča v Luksemburgu. 13 eh, let sem užival delu v tem parlamentu um, in veliko je bilo priložnosti in izzivov in tudi v naslednjih šestih letih me to čaka. Uh, seveda pa vas zapuščam tudi z obžalovanjem. Želim se zahvaliti vsem, vam, gospod predsednik, vam, vašim predhodnikom um, in vsem drugim in predvsem tudi zelo sposobnemu in kompetentnemu osebju te inštitucije. Se želim zahvaliti. Grazie. Hvala, gospod Takula. Tudi mi vam želimo vse najboljše za prihodno dožnost, ki ste jo prevzeli in prav gotovo bomo ostali v stiku in bomo imeli priložnost se še srečati eh, s tem, ko bomo govorili o skupnem proračunu. Hvala in vse najboljše. E,